mislim, da se lahko zahvalim vsem za upravljeno delo, tudi tolmačem, vsem želim varno pot domov. Tisti pa, ki boste tu tudi ob treh, vam pa.